23. odstavek predlaga odbor za ustavne zadeve ustrezno interpretacijo priloge 16 eh, v zvezi z eh, smernicami za eh, potrditev odbora. Besedilo te razlage je na voljo na plenarnem zasedanju, torej ugovor je možen, če ga podpre 40 članov parlamenta.